izogibanju davkom. Torej, po prvem odstavku predlog spremembe 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je zavrnjeno. Predlog spremembe 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 51 d za, vzdržani s poimenskim glasovanjem. No. Konec glasovanja. <laughs> Zavrnjena. 58 poimensko glasovanje. Glasujemo. Il voto è chiuso. Konec glasovanja. Zavrnjena. Predlog spremembe 59 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 60 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 61 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Po 16. odstavku 85. predlog sprejem za proti vzdržani zavrnjeno. 86 za proti vzdržani sprejeto. 87 za proti, vzdržani, sprejeto, 88 za, proti, vzdržani. Zdi se mi, da je bilo potrjeno, sprejeto, ampak bomo preverili. Konec glasovanja. Ne, besedilo je bilo zavrnjeno. 35. odstavek v štirih delih s poimenskim glasovanjem, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del za. E, prostite, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, četrti del, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 63 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno, 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41. odstavek v dveh prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52. 50. odstavek v dveh delih s poimenskim glasovanjem, prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Z, sprejeto, drugi del za, eh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog so nam 24 pomenskim glasovanjem, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 60. odstavek, eh, prvotno besedilo, pojmensko glasovanje. Konec glasovanja, besedilo je sprejeto. Triinšestdeseti odstavek, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Štiriinšestdeseti odstavek v treh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. 65. odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 67. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. 68. odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 25 po imensko glasovanje glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa predlog spreme šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvotno besedilo s pojmenskim glasovanjem. Ne, to je brezpredmetno. Prostite, gremo na predlog spreme B26 s pojmenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprejeto uh, originalno besedilo. Ne, tudi to je brezpredmetno, zato odpada. Glasujemo torej o originalnem besedilu v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. S poimenskim glasovanjem o originalnem besedilu glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. 75. odstavek, predlog sprem besed 27, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Originalno besedilo v dveh delih prvi del, drugi del, vzdržanje, sprejeto, drugi del, vzdržani sprejeto. 77. odstavek v dveh delih prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 28 po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 29 v dveh delih prvi del za proti vzdržani, dvigujte roko za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del s poimenskim glasovanjem, glasujemo. Konec glasovanja, besedilo je zavrnjeno, originalno besedilo s poimenskim glasovanjem, glasujemo. konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 8 za proti vzdržanje sprejeto. Originalno besedilo je brezpredmetno, gremo na 83. odstavek, originalno besedilo za proti. Bomo ponovili, dvigujte roke, prosim, za proti vzdržanje, bomo preverili. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 106 od dveh delih prvi del za, proti. Mm. Oproščamo, moramo glasovati s poimenskim glasovanjem o, o predlogu spremembe 90. Konec glasovanja. Zavrnjeno originalno besedilo, odstavek 106 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 66 po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 91 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Bomo preverili, ker ni bilo jasno. Imamo še veliko točk, o katerih je treba glasovati, zato prosim, dvigujte roke, ker drugače je treba vsak, vsako točko posebej preverjati. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, sprijeto. Želite, da preverimo? Bomo preverili. To je številka dve. Predlog spremembe torej. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 67 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 68 bomo preverjali zdaj 67, glasujemo. Imamo vsaj še 100 glasov, ki jih moramo praviti. Konec glasovanja, besedilo je sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili tudi to. Ampak res morate dvigovati roke, ker je težko razumeti. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 30 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprejme 31 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 123. odstavek, originalno besedilo, dveh delih prvi del pojmensko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 33 po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 209. odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Originalno besedilo 214, po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spreme 92 za, proti, vzdržani, sprejeto. 219 odstavek za, proti, vzdržani. Se mi zdi, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Po odstavku 223 predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, sprejeto, 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, mislim, bomo preverili. Ja, bomo pač preverjali tudi to. Ja. V italijanščini ček pomeni preverjanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 35 poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je bilo sprejeto, odstavek 250 za, proti. Nihče ne glasuje več, ne dvigujete rok. Za, kdo je za odstavek 250 originalno besedilo, proti, vzdržani, sprejeto. 36 poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjena. Odstavek 263 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani. Zdi se mi, da je bilo sprejeto, ampak bomo preverili. Konec glasovanja, sprejeto. 11. predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno, 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 52 D s poimenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 75 za, proti, Vzdržani, zavrnjeno. 76 s poimenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, bomo preverili. Drugo glasujemo o drugem delu 77. predloga spremembe. Konec glasovanja. Sprejeto 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 79 poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 94 s poimenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Po odstavku tristo štiri predlog spremembe enaindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto dvaindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto triindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto trinajst za, proti, vzdržani, sprejeto štirinajst za, proti vzdržani, sprejeto 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ja, hočete, da preverimo 95 v redu, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto ste imeli prav. Predlog spremembe 96 dveh delih prvi del s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Zav, eh, zaključeno. Sprejeto. Prehajamo na predlog spremembe 42 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 16 za, proti. U, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak bomo preverili. Glasujemo o 81. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 326 od dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 43 za proti vzdržani sprejeta. Odstavek 333 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeta, drugi del za, proti vzdržani sprejeta. Predlog sprejeme 82 za, proti vzdržani zavrnjena. Odstavek 345 po imensko glasovanje glasujemo. Kaj želite, o čem naj, naj glasujemo, torej preverjamo s poimenskim glasovanjem številko 82. Glasujemo. konec glasovanja. Besedilo je zavrnjeno. Glasujemo s poimenskim glasovanjem o odstavku 345. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 347 za proti vzdržani sprejeta. 44 predlog spremembe s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. Predlog spremembe 83 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Odstavek 359 poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 368 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 45 za proti, vzdržani, bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog svojim je 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti proti, vzdržani, sprejeto, 48 s poimenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 53D poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Odstavek 401 glasujemo s poimenskim glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 54D poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 55D po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 49 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Originalno besedilo glasujemo po imensko glasovanje. konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 18. poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Odstavek 408. Regionalno besedilo poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 409, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 50, poimensko glasovanje, glasujemo. konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o resoluciji v celoti s poimenskim glasovanjem. konec glasovanja. Besedilo je sprejeto, čestitamo gospodu Makofodu in Nidermajerju. ste si zaslužili uh, to ploskanje, predvsem zaradi trajanja glasovanja, ne samo zaradi vsebine. Zdaj pa poročilo francolice, institucionalni okvirni sporazum, uh, predlog sprem ena, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sprembe 3 poimensko glasovanje glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno, originalno besedilo, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe? V redu, bomo preverili drugi del. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava K, predlog smo imeli dve za, proti vzdržani, sprejeto. Priporočilo v celoti s pojmenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Čestitamo eh, gospodu Franculika. Nadaljujemo z obrazložitvami glasov. Hvala. vayan abandonando el hemiciclo sus señorías aquellas que no intervengan en este. Gospe in gospodje, tisti, ki ne nameravate govoriti v tem delu, prosim, da čim prej in čim bolj tiho odidete iz dvorane. Just... Nadaljujemo torej z obrazložitvijo glasov. Začenjamo s poročilom Ulfskog. Alex Majer dobi besedo, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Glasovala sem proti temu poročilu. Nimam težav s premikanjem ure naprej in nazaj, ampak mislim, da bi morala Britanija imeti dvojni poletni čas, torej poletni čas po zimi in še uro eh, pozneje poleti. To bi bilo bolje za. Eh, utrujene voznike. 450 ljudi eh, naj bi eh, to rešilo na leto v prometu, prihranili bi pri osvetlitvi in omogočili ljudem več prostega časa. Kar pa zadeva tik takajoče bombe in ure. Več kot pet milijonov ljudi je podpisalo peticijo, ki pravi, da je še mogoče ustaviti uro in priklicati 50. člen. Gracias. Hvala lepa, gospod Zdrajevski. Najlepša hvala, predsedujoči. Nekaj let sem že naklonjen temu, da ne bi več premikali ure in eh, mislim, eh, da pravzaprav za to ni nobene podlage v dejstvih. Potrebno pa je upoštevati najrazličnejše težave, eh, ki so povezane s tem, da dvakrat letno premikamo uro. Seveda sem naklonjen harmonizaciji in dobri pripravi na tako odločitev. Ampak tisto, kar je trenutno predlagano, torej 18-mesečno obdobje, je bistveno predolgo to samo dokazuje na nek način, da nismo dovolj učinkoviti, da ne uspemo dovolj hitro ukrepati, kadar je to potrebno. Tako da prosim, da uh, ustavite to zamisel in to obdobje bi se moralo skrajšati na največ 12 mesecev. Najlepša hvala, gospa Votmans. Najlepša hvala, predsedujoči, kolegi in kolegice. Glasovala sem za to poročilo, glasovala sem za odpravo sezonskega premikanja ure poleti in po zimi in prepričana sem, da bi morali ohraniti tak sistem. Naši državljani si želijo enotnega časa, želijo si poletnega časa in upala sem, da bi eh, bilo premikanje ure ta konec tedna zadnje. Vendar pa ljudje pravijo, da bo potrebno več časa za to, da se uskladimo. Zato utegne priti do zelo dolgega prehodnega obdobja, kar pa ni nujno najboljše za naše gospodarstvo. Sem pa zelo zadovoljna, da je poročilo bilo sprejeto in da bomo leta 2021 končno pre, prenehali predstavljati uro. Najlepša hvala, gospa Agera. Je ni v dvorani. Torej gremo naprej, naslednja gospa Šujce. Mm. Najlepša hvala. Studije kažejo, da spreminjanje ure eh, je pogojena z, sicer z letnimi časi, ampak da negativno vpliva na zdravje, na energetiko, na kmetijstvo. Zato sem danes glasovala za to, da ustavimo premikanje ure. Bi pa bila vesela, če ne bi čakali do leta 2021, ampak če bi že letos. Eh, ostali na poletnem času. Torej, podprla sem to poročilo, ampak moje osebno mnenje je, da moramo ohraniti poletni čas. Raziskave kažejo, da bo verjetno poletni čas prevladal. Sicer imajo države članice možnost same odločati o tem, vendar pa bo potrebna koordinacija, potrebno bo usklajevanje in ne vem, kako bo morebitno različno eh, računanje časa v različnih državah eh, vplivalo na eh, vse. Tako da vendarle upam, da bo na koncu poletni čas prevladal. Najlepša hvala. Gospod Sempelt. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gre za izredno pomembno vprašanje, kajti gre za vidik, ki pravzaprav zelo praktično vpliva na vsakega državljana. Dvakrat na leto eh, zmotimo koledar in življenje ljudi. Vse to pa je pomembno tudi za gospodarstvo, za prevoz, za turizem, za naše podjetnike in zato podpiram spremembo. Imam pa določene dvome, tako da bi vas pozval, da najprej razmišljimo o tem eh, odlogu pri začetku izvajanja. Že sam odlog zaenkrat me zelo skrbi. Poleg tega pa slišim, da naj bi tudi po uvedbi sprememb imeli različne ure v različnih državah, česar pa nikakor ne morem podpreti. Najlepša hvala, gospod Henan. Hvala, predsedujoči. Zelo me je zabavalo, ko sem slišal, kako je kolega eh, iz vrst laboristov poskušal izrabiti ta prispevek za to, da bi ustavil uro na Brexitu. Eh, in ne vem, če bi res eh, izvedli evropske volitve v Britaniji, ne vem, koliko laboristov bi bilo izvoljeni. No, ali ni zanimivo, da ljudje mislijo, da je samo umevno, da je to odločitev v rokah EU, e da ni več to stvar držav članic? No, vsekakor eh, dobro, obstaja dobri argumenti, da bi v Združenem kraljestvu vse čas ostali na poletnem času, ker bi to bolje odražalo eh, sedanji način življenja, ampak vseeno se mi zdi to neobičajen komentar, eh, kako se se je pravzaprav eh, evropska politika potiho razrasla in kako se nihče ne spotakne ob to, da eh, naj bi eh, o tem odločila Evropska unija. No, ampak mislim, da kakršnakoli odločitev bo sprejeta, to na nas ne bo bistveno vplivalo. Najlepša hvala, gospod Kelly. Najlepša hvala. Kot, poslane, kot član delovne skupine, eh, ki se ukvarjala s tem vprašanjem, eh, sem na tem delal zadnjih pet ali šest let. Pri tem je v preteklosti sodelovalo veliko poslancev in zelo me veseli, da je danes parlament podprl to eh, poročilo z veliko večino. To pomeni, da imamo dobre možnosti, da se bo ta predlog uveljavil in da bomo končno ustavili eh, vsakoletno premikanje ure v Evropski uniji leto 2021 daje državam članicam priložnost, da zadeve preučijo, da ugotovijo, kateri čas je za nje bolj ugoden, poletni ali zimski. Eh, sam osebno sem bolj naklonjen poletnemu času. Mislim, da bo za Irsko in Britanijo bolj ugodno, če ostanemo na poletnem času. Torej, vse pri tem bomo vredno še sodelovali, kar je dobro. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Sosnir. Najlepša hvala. No, končno nekaj, kar lahko podprem brez slabe vesti. E, težko je najti dokument v Evropskem parlamentu, ki ne govori o enakosti, o vzvodih, o pošiljanih sporočil celemu svetu. E, No, tokratna tema je eh, super. Eh, še vedno je vrsta puhlic v dokumentu, ampak vendar sem lahko glasoval za. To pomeni, da eh, vlada ne bo več premikala naših ur. Če bo kdo hotel že ustati prej, bo lahko to počel sam, ne da bi bil kdorkoli drug v to prisiljen. Torej, smo priča zelo pozitivnim spremembam. Hvala. Najlepša hvala, gospod Polčak. Najlepša hvala. hvala, da ste mi dali besedo. Podprl sem to poročilo in moram priznati, da zelo cenim podporo, ki so jo tu pokazali evropski državljani. Konec koncev je šlo pri tem za pobudo, na katero se je Evropska komisija zelo hitro odzvala in mislim, da je bilo tudi prav, da smo se stvari hitro lotili. Časovnica, eh, torej začetek leta 2021 je morda za marsikaterega državljana predaleč, ker so verjetno imeli drugačna pričakovanja in bi si želeli, da se to uveljavi prej. No, sam sem precej prožen glede tega, lahko sprejmem uh, odločitve, ki jih bodo sprejeli ali nacionalne uh, institucije ali na evropski ravni. Nimam preferenc glede poletnega ali zimskega časa, kajti konec koncev Evropska unija sega od Portugalske do vzhoda, uh, od arktičnega. Uh, kroga do uh, skrajnega juga in seveda se tu pojavljajo številne razlike. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa sledimo, sledi poročilo Buzek, skupna pravila notranjega trga električne energije. Gospod Benito dobi besedo. Sedente. Hvala, predsedujoči. Danes glasujemo o skupnih pravilih naranja trga električne energije in končno priznavamo skupnosti in električne torej skupnosti kot ključne akterje. Prehod ne bo uspešen, če aktivna udeležba državljanov in eh, brez demokratizacije in decentralizacije ener energetskega sistema ne moremo dovoliti, da do tega prehoda pride samo pod nadzorom velikih podjetij podjetij, ampak moramo državljane postaviti v središče. Danes tudi postavljamo omejitve, pač določen, postavljamo določene omejitve in eh, do leta 2025 bo treba odpraviti najbolj onesnažujoče e, elemente, ki se izpuščajo kot naprimer tudi jedrske energije oziroma premog. Vsekakor pa tehnologija se bo verjetno razvijala veliko hitreje kot pa reforma. In torej ne smemo pustiti nekoga za sabo, moramo omogočati določene alternative za vse delavce, ki jih bo prizadel, prizadela sprememba proizvodnega sistema. Hvala lepa, gospod Zdravljevski. Prečivnikem nadmernih regulacij, nadmernih. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, nasprotujem pretirani regulaciji in pretiranemu umešavanju vlad in držav v energetske politike. To utegne biti zelo drago. Tu pa glasujemo o štirih predlogih, ki sestavljajo eh, širši svežen, ki ni najbolje usklajen. Končni uporabniki bodo sicer v boljšem položaju, to je pomembno, in imamo tudi dobre namene, kar zadeva podnebne spremembe, torej znižujemo emisije hkrati pa poskušamo tudi bolje regulirati eh, v smislu tega, da bi zagotovili manj fragmentacije. Vendar pa potrebno je razmišljati o prehodnih obdobjih, potrebno je razmišljati vnaprej, kajti ljudje, na katere bodo spremembe vplivali, potrebujejo čas, da se na nje pripravijo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Kumpula Natri. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo me veseli da bo ta pomembna reforma pravil za notranji trg elektrike danes sprejeta. Gre za zadnji kamenček v mozaiku za čisto energijo. V Evropski uniji smo tu naredili ogromne korake naprej. E, približujemo se energetski uniji in zakaj je to pomembno? boljše delovanje trga je ključno za to, da lahko zagotovimo bolj gotovo oskrbo ter da vključujemo obnovljive vire v svojo energetsko mešanico. Tak model bi morali razširiti tudi drugam in eh, ravno zato gre za tako pomemben korak. Biti moramo sposobni sodelovati, več dela pa bo potrebno praviti na tem področju, ter eh, potrebovali bi eh, več ambicioznosti, tudi ko gre za pravila o emisijah. Najlepša hvala, gospod Kelly. Podprl sem predloge glede notranjega trga za elektriko, zlasti ko gre za, za opuščanje subvencij za elektrarne na premog. To bo izziv za mojo državo Irsko. Nadaljevati pa moramo z energetsko tranzicijo in omejevanje državne pomoči elektrarnam na premog eh, pomeni, da bo na voljo več sredstev za naložbe eh, v obnovljive vire energije. Spodbudno je videti, da je Evropska unija končno sprejela tako odločen korak pri omejevanju fosilnih goriv. Kot poročevalec eh, za podobni dosje sem eh, prepričan, da je naložba v čisto energijo naložba v boljšo prihodnost. Pozdravljam to zakonodajo, ker bo trg bolj pripravljen na, na obnovljive vire energije in bomo tudi mi bolj pripravljeni na zahtevne čase, ki so pred nami. Hvala. Hvala, gospod Polčak. Najlepša hvala za besedo, predsedujoči trgovina z elektriko in eh, elektrika sta pomemben element našega notranjega trga. Sam osebno bi si na tem področju želel trgovine brez kakršnih koli ovir, ker bi pomenilo, da bi lahko države eh, brez ovir eh, trgovale z elektriko. Pretirana eh, regulacija bi lahko predstavljala oviro, vendar pa v tem poročilu ne gre za to. Mislim, da je poročilo skladno eh, s širšim energetskim okvirom v Evropski uniji. Zato to poročilo pozdravljam. Eh, Hkrati pa je to tudi nekaj, česar si naši državljani želijo. Želijo, da se odzivamo na podnebne spremembe, želijo, da okrepimo položaj potrošnikov na trgu. Želijo, da zagotovimo eh, pravično konkurenco različnih energetskih virov in seveda si vsi želimo ambicioznega na prihodnost pripravljenega programa. Najlepša hvala, gospod Džazlovjeska. Najlepša hvala. Doseganje kompromisa je trajalo dolgo, ampak končno nam je uspelo doseči dogovor. Glavna prednost te direktive je, da so vsi uh, uvozni uh, cevovodi vključeni v Evropsko unijo, tudi v teritorijalnih vodah. Vključena je tudi infrastruktura v tretjih državah, kar pomeni, da ni mogoče graditi novih cevovodov v nekem pravnem vakumu, kot se je zgodilo s severnim tokom. Eh, razmere v Evropi se bodo izboljšale in seveda vsi upamo, da bodo nova pravila čim prej začela veljati za severni tok 2. Hvala gospodu Busku in vsem pogajalcem za odlično delo, tudi sama sem to poročilo podprla. Hvala lepa, prehajamo na naslednje poročilo o uh, trgu električne energije, gospod Zimfeld. Zavnačni rinek. E, Najlepša hvala, predsedujoči. Notrni trg za elektriko v Evropski uniji potrebuje reformo. Potrebno je izboljšati položaj končnih uporabnikov. Potrebno je izboljšati čezmejno trgovino ter zagotoviti varno oskrbo ter boljše vključevanje obnovljivih virov energije. To bo omogočilo našim državljanom, da bodo živeli v bolj zdravem okolju in boljšem podnebju. Da bi vse to uresničili, pa je potreben prehod na nizkooglično proizvodnjo energije. Potrebno je med seboj povezati zelo razdrobljene obnuljive vire energije, potrebno je decentralizirati proizvodne energije ter v to vključiti tudi končne uporabnike. Ampak tisto, kar je bistveno, je, da potrebujemo učinkovit trg za zmogljivosti, ki bo deležen tudi eh, podpore držav, kajti sicer ne bo deloval. Eh, poročilo gre v to smer, zato sem ga podprl. Hvala odbor el mercado único digital del señor Vos. Cena palabra. Prehajamo na besedilo gospoda Fosa o avtorskih pravicah. Besedo ima gospod Mavlu, ampak ga ni v dvorani. Gospa Matijas, izvolite. Tudi njeni. Gospa Winter, izvolite. Herr Präsident, ich habe. Gospod predsedujoči, v končnem glasovanju sem se vzdržala, kaj ti predlog za spremembe, ki sem ga sama so podpisala glede ločenega glasovanja v 13. členu je bil zavrnjen. Pravico do avtorskih pravic, mo, eh, avtorsko pravico moramo ohraniti tudi v digitalnem svetu. Potrebno je plačati, ne prepovedati. Eh, v sedanjem besedilu je cilj eh, licenciranje, ampak sama bi bolj želela pavšalna plačila. E, Eh, marsikdo je že doslej eh, končal na ulici zaradi takih praks. Ampak eh, ne morem se strinjati s tem, da so v slabem položaju platforme, ki izkoriščajo podatke, ki jih na nje naložijo potrošniki. Nisem mogla v celoti zavrniti direktive in upam, da bo pri prenosu direktive v nacionalno pravo zagotovljeno ustrezno ravnovesje. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod, gospod Spiraki. Najlepša hvala. Danes smo naredili zelo pomemben korak. In eh, sicer smo jasno povedali, da se naša svoboda konča, kjer se začnejo pravice drugih. Ustvarjalci, novinari, pisci v Evropi morajo dobiti plačilo za to, če se njihovo delo izkorišča strani velikih platform. Intelektualne pravice lahko deluje tudi na enotnem trgu. Eh, nova nastala podjetja, start-upi. Eh, ki obstajajo manj kot tri leta, ki imajo nizek promet, ki imajo strani z nizkim številom obiskovalcev, ne smejo biti podvrženi eh, enakim eh, kriterijem, kot veljajo za velike platforme. Prav pa je, da vsi plačujejo ustvarjalce. Ustvarjalci so tisti, ki konec koncev. Omogoča, da ima vse skupaj nek smisel. Potrebujemo pravila v digitalnem svetu, čeprav se digitalni svet razvija hitreje kot zakonodaja. Mi smo tu v vlogi so zakonodajalcem in dati moramo ustvarjalcem urodje, da lahko zaščitijo sredove svojega dela. Najlepša hvala. Ähm. Najlepša hvala, predsedujoči. Bojim se, da je parlament eh, danes odprl vrata za nedemokratičen stroj, ki se bo ravnal samo po zasebnih gospodarskih interesih, brez kakršnega koli demokratičnega nadzora in omejeval splet. S tem smo omogočili cenzuro interneta pod pretvezo zaščite avtorskih pravic. S tem odpravljamo svobodo izražanja in eh, Uveljavljala se bo eh, državna cenzura, algoritmi bodo tisti, ki bodo ustvarjali mnenja in to ni dober dan za kulturne ustvarjalce, za pisce in današnji dan je črn dan za internet. Hvala. Hvala, gospod Šoltes. Avtorska direktiva je gotovo potrebna, vsi jo potrebujemo, najbolj pa seveda avtori. Vendar je jasno, da ta direktiva ne pomeni zmage za nikogar in uh, pravzaprav spreminja internet v prostor robotizirane cenzure po nareku spletnih gigantov in samo dober teden po že drugi astronomski kazni ki jo je evropska komisija naložila googlu zaradi zlorabe položaja na trgu s to avtorsko direktivo zopet puščamo prostor do zlorab in poseganju v pravice in tržna razmerja zlasti pa že ves čas opozarjamo na popolnoma nejasno vlogo tako imenovanih robotiziranih cenzorjev oziroma cenzorskih filtrov in dejstva da bodo ti filtri lahko temeljito posegli v pravice uporabnikov interneta in bojim se da bo ta direktiva v svoji implementaciji se glede namena spremenila v svoje nasprotje in dejansko omejila tisto vlogo interneta kot jo poznamo in seveda tudi dušila tisto ustvarjalnost ki jo evropa tudi potrebuje. sem proti kompromisu zaradi trinajstega člena ki je zdaj sedemnajsti člen pozdravljam eh, zaščito pravic ustvarjalcev eh, in eh, izplačilo ustreznih honorarjem ustvarjalcem. Ustvarjanje ne more biti brezplačno. Kdor uporablja stvaritve splet, na spletu, mora za to plačati. Ampak uporaba filtrov je problematična. Razlikovanje med avtentičnimi izdelki in kopijami ni ustrezno in upam, da bo pri izvajanju ravno sprejete direktive v državah članicah upoštevano vse, na kar smo opozarjali, kajti nikakor ne sme priti do omejitve svobode izražanja. Internet mora ostati pravičen, odprt in dostopen za vse. Gracias. Señor Nakov gospod predsedujoči uvaženi kolegi glasujem proti sporazumevanju. najlepša hvala gospod predsedujoči glasoval sem proti eh, sporazumu ki je bil dosežen v trilogu mislim da besedilo ne zagotavlja ravnovesja med pravicami potrošnikov in eh, pravicami imetnikov avstrije avtorskih pravic. Seveda se tehnologija zelo hitro eh, razvija in je zato potrebno prilagajati pravila, ampak ta reforma eh, ne sme biti sama sebi namen. Javnost se je odzvala, nakazala je, da so bile eh, kršene skrajne meje. 13. člen je zame skrajne meja. Seveda je potrebno pomagati ustvarjalcem in zagotoviti, da bodo za svoje delo plačani. Vendar pa eh, je potrebno zagotoviti tudi svobodo. Zato eh, ne moram podpirati eh, reforme, kjer, v kateri bodo pravice ustvarjalcev poteptane. Hvala, gospodin Olfi, hvala, predsedujoči. Pričeli smo s pravilnim ciljem, da reformiramo direktivo o avtorskih pravicah, glede na to, da, ma, da je stara že 20 let. Potem pa ob koncu smo potrdili besedilo, ki postavlja pod vprašaj svobodo interneta in temeljnih svoboščin. To ni velik rezultat, očitno. Predvsem za tiste, ki kot jaz ima pri srcu svobodo izražanja in svobodo uh, spleta. Torej, če, kar je bistvenega pomena za demokratične sisteme. Besedilo, ki je bilo sprijeto, ni zadovoljivo, dogovor ni zadovoljiv, kajti čeprav obstajajo določeni členi, ki uvajo pravilne spremembe ob luči eh, tehnološkega napredka in eh, digitalne uveljavitve, po drugi strani pa težita dva, mislim, sta zelo težka eh, besedne člena 13 in 12, ki postavljata vprašaj celotno besedilo, kajti nekako postavljata predstavljata nagobčnik eh, internetu in možnost izražanja, možnost izražanja. Zato smo glasovali <clears throat> proti. Splet mora biti svoboden in gibanje petih zvezdic se bo vedno borilo za to. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Butikofer.